sicer gre za izjave Komisije in sveta glede evropskih ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. V imenu eh, sveta bo ponovno spregovorila gospa Zanda Kalinina Lukaševica. President, uh, dear members. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, uh, Hvala za to priložnost, eh, da predstavim temo boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Sveda je naša obveznost eh, zagotavljati našim državljanom eh, področje varnosti, prava in pravičnosti z bojem proti organiziranemu kriminalu kot tudi korupciji. Zato moramo mobilizirati vse naše instrumente, ki jih imamo na voljo in dopolnjevati uh, ukrepe za vzpostavljanje koherentnega pristopa k temu boju. Ocena položaja na področju organiziranega kriminala in korupcije je v letu 2013 eh, pokazala, da v Evropski uniji deluje 3600 takšnih kriminalnih združb. Kriminalne združbe postajajo vse bolj fleksibilne in diverzificirajo svoje dejavnosti. Te aktivnosti se stalno povečujejo hkrati z drugimi kriminalnimi aktivnostmi, kot je trgovanje z drogami, z mamili, z ljudmi in izkoriščanje eh, tehnoloških urodij za kriminalne zadeve. Pri tem prizvajajo velike dobičke, ki se vnašajo potem v zakonito ekonomijo. Plivajo tudi na delovanje zakonitih eh, trgov in tudi na zakonodajne politične procese, povsod po Evropi, v kateri vnašajo koruptivne prakse. Svet se včas eh, ukvarja z različnimi ukrepi in strategijami za boj proti organiziranemu kriminalu in eh, korupciji. Eh, kar velja tudi za visoko prioriteto na politični agendi. Ključni ukrep je cikl, ki je bil spostavljen leto 2010 in zagotavlja operativni odziv na organiziran in resen mednarodni kriminal z optimalno koordinacijo in sodelovanjem med eh, organi pregona evropskimi institucijami in agencijami ter drugimi partnerji. V okviru, za katerega se je dobiril eh, svet, se lotevamo tudi kibernetskega kriminala, ki sodi med eh, prioritetni kriminal v Evropski uniji. Tukaj imamo tudi kriminal na področju trgovanja z ogroženimi vrstami, z kulturnimi dobrinami, kar je svet tudi prepoznal kot področja, ki jih je potrebno obravnavati. S tem področji se okvarja predvsem Europol, ki pripravlja vmesno oceno, ki jo bo predstavil v mesecu marcu za področje organiziranega kriminala. Svet pripisuje velik pomen poročilo o boju proti korupciji, ki bi prvič objavljen februarja leta 2013 strani Evropske komisije. To je dobra pot za konsolidacijo ukrepov za boj proti korupciji in uskladitev ustreznih eh, praks eh, na osnovi enotnega pristopa v Evropski uniji. To bo dodatno spodbudilo države članice k aktivni uporabi instrumentov za boj proti korupciji. resen del oziroma elementarni del za boj proti organiziranemu kriminalu je tudi zaseg pridobljenega premoženja. Eh, kriminalci lahko seveda kujejo velike dobičke iz eh, kriminalne aktivnosti. Na splošno se strinjamo, da je treba prekiniti, prekiniti finančne tokove organiziranih kriminalnih eh, združb in preprečiti kroženje denarja. Zaplemba nezakonito pridobljenega premoženja in ustrezna zakonodaja iz leta 2014 omogoča boljše ukrepanje na tem področju, tudi v primerih, kjer ni mogoče doseči obsodbe, ker se uh, osebe izogibajo pravosodju. No, tako potrebujemo okrepljen sistem za zaplembo tudi pri tretjih osebah. Ta instrument je ključen korak naprej pri zagotavljanju, da kriminalci ne bodo imeli več dostopa eh, do prihodkov iz eh, kriminalne aktivnosti. Je tudi prispevek k okrepljenemu boju proti resnim oblikam organiziranega kriminala. V pogajanjih, ki so pripeljala do sprijema tega instrumenta, so svet, sta svet in eh, Evropski parlament ugotovila, da je na tem področju mogoče storiti še več. No, poleg direktive ste sprejeli tudi dve deklaracije, dve izjavi, ki pozivate Evropsko komisijo, da razmisli o možnosti predložitve nadaljnih predlogov na tem področju. Svet pričakuje pobude Evropske komisije na tem področju. Na končno naj nakratko komentiram še eh, pregled eh, strategije notranje varnosti. To bo prioritetna naloga za naše predsedstvo, saj želimo upoštevati rok, ki ga je zastavil Evropski eh, svet eh, pri eh, prenovi strategije do srede 2015. Decembra lansko leto je svet sprejel sklepe, v katerih so zapisani predlogi sveta glede splošne strukture in ključnih načel prenovljene evropske strategije notrnje varnosti. Eden ključ, eno ključnih načel te strategije je določitev skupnih eh, izzivov in grožen v naslednjih letih. Svet meni, da je pošil in organiziran kriminal v vseh oblikah ena od teh velikih grožen.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 Spoštovani poslanci, najlepša hvala za priložnost, da predstavim politike in dejanja komisije v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji v Evropski uniji. Resolucija o prenovi notranje varnostne strategije, ki jo je ta parlament sprejel 3. decembra, postavlja ta boj med prioritete, kjer bomo si skupaj prizadevali tudi v naslednjih letih. Skušali se bomo boriti proti kriminalu v vseh njegovih oblikah, zato da bomo imeli dosegli torej bolj varno Evropo in bolj zanesljivo okolje za državljane in podjetja. Boj proti infiltraciji organiziranega kriminala v ekonomijo bo prispevalo k rasti, k gospodarski rasti. To zlasti velja za korupcijo. Evropski državljani so zaskrbljeni zaradi korupcije. V naši anketi Eurobarometer v letu 2013 je več kot polovica evropejcev povedalo, da se je korupcija v njihovi državi povečala v preteklih letih. 40 odstotkov podjetij je mnenje, da je korupcija ovira za poslovanje na notranjem trgu. Eh, preprečevanje korupcije in promocija integritete je nekaj, se je, eh, mm, je postala ena izmed prioritet Evropske unije um, poročilo prejšnjega, iz prejšnjega leta je pokazalo, da, je da je korupcija drugačna v posameznih državah članicah, da pa so zaradi tega prizadete vse države. Poror, poročilo je določilo, katere države potrebujejo dodatno pozornost. Pomembno je sodelovati z državami članicami med institucijami EU in z relevantnimi evropskimi mednarodnimi organizacijami. Naslednje poročilo bo pripravljeno leta 2016. Obstajajo pozivi, da bi v to drugo poročilo vključili cilj in neodvisno evalvacijo vseh institucij Evropske unije. E, to o tem bomo razmislili v dialogu z drugimi institucijami Evropske unije. Komisija kot veste, je sprejela ukrepe, da bi povečala svojo transparentnost in to je ključnega pomena za preprečevanje korupcije. Sedaj pa se bom posvetil organiziranemu kriminalu. Resnost eh, tega, eh, te grožnje je prisotna tudi v oceni Evropole. Ocenjenih 3600 uh, kriminalnih uh, združb v Evropski uniji je vključenih, sodeluje pri različnih vrstah uh, kriminala, tudi pri gospodarskem kriminalu, korupciji in pranju denarja, pri kibernetičnem kriminalu ali pa okoljskem kriminalu. Njihova, njihove investicije so vedno bolj m, mm, čezmejne in tako se organiziran kriminal infiltrira v legalno gospodarstvo v Evropski uniji in preko njenih meja. Treba je izvajati zakonodajo Evropske unije in tudi osmo, osmi okvirni sklep o organiziranem kriminalu in eh, komisija bo izdala poročilo o izvajanju le tega to leto. Direktiva, ki je bila sprejeta lani o zamrznitvi sredstev in zaplembi eh, premoženja pomeni pomemben korak naprej. In, ne, in na zadnje, zadnji dogovor eh, direktive, četrta direktiva o pranju denarja je zelo pomembna, kaj ti omogoča preiskave um, ljudi, ki tega počnejo. Torej, poleg zakonodaje, komisija promovira tudi operativno sodelovanje z državami članicami in med njimi in tretjimi državami članicami, tretjimi državami. Trenutne prioritete Europola so eh, nezakonito priseljevanje, um, trgovina z belim blagom, ponare, ponarejeno blago, um, goljufije, sintetična mamila, kokain, heroin, uh, kibernetska uh, kriminal, in organiziran kriminal premoženja. Financira se prek, eh, prek raznih fondov in sicer v višini ene milijarde. Eh, omenil bom eh, trgovino z orožjem, zaradi dogodkov preteklega tedna, ki jih je Europol že definiral kot uh, um, nastajajoče grožnjo. Eh, direktiva v tej smeri je bila sprijeta leta 2013. Komisija sedaj evalvira, ocenjuje možnost, da bi uh, v to vključili tudi druge kriminale povezane z uh, orožjem. Boljša izmenjava informacij uh, o nelegalnem orožju je ravno tako ključnega pomena. Preprečevanje bi moralo biti močno prisotno v boju proti organiziranemu kriminalu. Komisija si prizadeva za sodelovanje z relevantnimi organizacijami in tretjimi državami. Naprimer, imamo agendo sodelovanja z ZDA glede boja proti kibernetskemu kriminalu in um, spolnega zlorabe otrok z vzhodnimi državami sodelujemo na področju kriminala. Boj proti kibernetskemu kriminalu je prioriteta, pri, eh, prioriteta notranje varnostne strategije zaradi njenega vpliva na našo družbo. Vpliva na gospodarstvo, pa tudi na temeljne pravi, pravice, kot so podatki, ko se, ko se um, ukradejo podatki o um, in zlorabijo podatki o zaposlenih in potem se izgubi tudi premoženje. Evropa bo v, znotraj Evropala oblikovala kibernetski center in kibernetsko direktivo, ki jo bodo države članice zač, morale izvajati od septembra tega leta dalje. Pozivam parlament, da zagotovi, da ta direktiva o varnosti na, na spletu, ki vključuje določbe o poročanju glede incidentov um, kibernetske varnosti, tako kot predlaga komisija. Torej, preiskave kibernetskega kriminala morajo biti hitre in To morajo izvajati tudi privatne družbe v skladu z posameznimi zakonodajami. Komisija je pripravljena sodelovati z državami članici zato, da bi zagotovile, da obstoječa zakonodaja o kibernetskih nap na napadih, o goljofijah pri plačilih in o spolnem zlorabi otrok na spletu, da se vse to začne hitro izvajati. Komisija bo omogočila sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri boju proti kibernetskemu kriminalu. To sodelovanje je vključilo tudi um, nalaganje nelegalne Eh, vsebine iz spleta. In ob koncu bi želel omeniti še delo organiziranega odbora parlamenta proti, eh, za boj proti organiziranemu kriminalu eh, v preteklem um, mandatu. In mislim, da bomo tudi v prihodnje lahko vzpostavili tako plodno sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo gospa Holmajer za eno minuto. Gospa predsedujoča, pozdravljeni, gospod komisar predsedstva. Pri boju proti organiziranemu kriminalu moram reči, da sem še nekoliko kritična. kar se tiče logistike, možnosti mreženja, brutalnosti eh, dejanj in raznolikosti instrumentov, je, so kriminalci še pred nami in zato se bomo morali potruditi, zato da bomo lahko nasprotovali tem kriminalcem, predvsem na področju interneta obstajajo sedaj zelo raznolike oblike kriminala, ki, zelo, ki se zelo širijo. Naprimer, spolno nasilje nad otroci je v porastu, število otrok, ki so prizadeti, je bistveno povečano in obžalujem, da strani nekaterih kolegov. Uh, ni bilo sprejeto, da bi razpravljali o novih spoznanjih in študijah tukaj v parlamentu. To bi morali storiti drugič. Če se kazniva dejanja, ki se začnejo s pletom in na spletu, ne preganjajo, je to pravo sprožilo za nove zločine. Veliko nalog imamo, v minuti in pol jih ne morem našteti vseh, vendar se moramo še intenzivno ukvarjati strategijo varnosti. Hvala. Thank you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 želel bi pomagati gospe Holmajer, kaj ti ni imela časa, da bi govorila vseh možnih fenomeni. Govorila je o, o korupciji, ki je del tega. Imam pa vprašanje za njo. Kaj meni o korupciji, ki je organizirana na ravni vlade te države članice? Liebe kolegi, korupcionist spoštovani kolega, korupcija je sestavni del uh, organiziranega kriminala in uh, to je tu si originalizirani kriminal skuša na, utreti pot do politike in če mu to uspe, potem, oziroma ji to uspe, je naša naloga, da jih odstranimo z vsemi možnosti, ki jih imamo in to z vsemi instrumenti, ki jih imamo na razpolago. Uh, pred seboj imamo veliko dela, korupcija je zelo razširjena. Sedaj pa gospa Kiniči v imenu SND. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in hvala gospodu komisarju in predstavnici sveta. Predvsem bi želela pohvaliti Evropski, eh, torej italijanski svet za njihovo delo, ki je bilo zaznamovano z obnovo komisije in sveta, vendar pa je treba jih pohvaliti za napredek, ki so ga dosegli na pomembnih dosjejih, kot je direktiva PIV in uh, uredba o Eurojustu, pa tudi za druge pomembne rezultate, kot je na primer boj proti mafijskim združbam in drugim pomembnim, recimo trgovina z um, orožji in tudi za sklepe uh, v boju proti, um, boju proti um, eh, zastupljenju s hrano. In Potem govorimo tudi o organiziranem kriminalu in o direktivi iz leta 2008. To pričakujemo že dve leti in potrebna je ta direktiva za pripravo novih ukrepov, zlasti kar zadeva uh, um, napad na premoženje kriminalnega, na kriminalno prežedenje. Zato pozivam vse skupaj, da bi pripravili novo, bolj ambiciozno uh, pobudo, ki bi zasedla zasek tudi brez obsodbe in pozivam ta parlament, da se oboroži, da bo izvajal zlasti v tem mandatu, eh, eh, da torej bo izvajal pobude za to, da bo boj proti organiziranemu kriminalu postalo centralnega pomena. Merci, eh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vojčehovski v imenu EKR za eno minuto. Eh, pani predsednica. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Nekoliko umetno je govoriti o korupciji in obenem govoriti o kriminalnih dejavnosti na splošno. Korupcija je ločen fenomen. Gre za fenomen ljudi, ki imajo moč in če država dobro deluje in če njene institucije dobro delujejo, potem ni možnosti, da bi prišlo do korupcije. Mi pravimo, da bi se zdravniki morali sami ozdraviti. Ko govorimo o korupciji v EU, bi morali pogledati, kako delujejo naše institucije, kaj počnemo v posameznih državah članicah. In žal, zelo pogosto ni dovolj transparentnosti. Transparentnost je ena izmed temeljnih eh, mehanizmov za preprečevanje korupcije. Vedno imam probleme pri iskanju, pri iskanju informacij, kako so bila uporabljene sredstva recimo za boj proti uh, eh, šerihi koli. Tukaj je bilo veliko denarja uloženega in najlepša hvala, gospod Vojčehovski. Besedo predajam gospod, gospej Vikström. Hvala, gospa predsedujoča. Pred letom dni smo slišali poročilo o organiziranem kriminalu, eh, sprejeli smo priporočila in vrsta sredstev za Europol, Eurojust, Frontex in direktiva, ki naj bi se ukvarjala tudi z programi eh, za žrtve in drugimi. Sedaj sprašujemo komisijo, in predsedstvo, kaj se je zgodilo vsemi temi priporočili. Kar zadeva Lizbonsko pogodbo, imamo sedaj boljše sodelovanje med tožilstvi med tožilstvi v državah članicah. Sedaj bi morali imeti učinkovito evropsko zakonodajo, da bi se borili proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu, kot je naprimer trgovina za ljudmi. Europol in Eurojust lahko to počneta, če bomo imeli uh, Evropsko tožilstvo, ki bo dobro delovalo. Dobiti moramo tudi jamstvo za varnost, kar zadeva varnost mladih in uh, pravno državo. Treba pa je okrepiti varnost vseh, držav, vseh državljanov znotraj Evropske unije. In vedno je treba nadzirati um, proporcionalnost. Sedaj vsi uh, seveda živimo v senci tega, kar se je zgodilo. Zato je zato za nas prednostna naloga. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Gonzales Penja za eno minuto v imenu stranke GUE. Zelo zanimivo je, da govorimo o korupciji, ne pa o politični korupciji in da to govorimo hkrati z organiziranemu kriminalu, kajti ne govorimo o korupciji o, organizirani korupciji. Zelo pomembno je omeniti, da se zgubi letno 40 milijard evrov in tukaj ne gre samo za goljufije ali za recikliranje denarja, za pranje denarja. Gre za sisteme fiskalnega inženirstva, in zakonodaje multinacionalkam dovolijo, da to počnejo, kot je povedal predsednik Juncker. Sedaj bi morali imeti neko preiskovalno komisijo, ampak nobeden od 14 poslancev iz španskih, eh, od španskih eh, socialistov ni tega podpisal. In če se želimo boriti proti korupciji, moramo podpisati dokument, ta dokument. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih mi a decemberben kérdéssel fordultunk a bizottsághoz a demokrácia és az unió pomembno je da delujemo učinkovito in to ni bilo storjeno zato smo decembra v svet poslali vprašanje potrebujemo globalno strategijo proti korupciji ki bo vključevala različne uredbe. Potrebujemo evropski mehanizem ali sistem, potrebujemo tudi evropsko tožilstvo, ki bo koordinirala vsa ta, pre, koordinirala vse ta, vsa ta prizadevanja. Če ne bomo tega storili, bo Evropa postala šipkejša. Financiranje kohezijskih sredstev. Eh, torej finančna sredstva iz kohezijskega sklada bodo šle v roke oligarhom. Investitorji nam bodo obrnili hrbet in izgubili bomo zaupanje do Evrope, kaj ti ne bo več izkoriščanja kohezijskih sladkov. Sedaj pa gospa Ferrara. Ponosna sem, da boj proti mafiji in korupciji je končno spet uh, v, v pozornosti eh, Evropskega parlamenta po zaslugi gibanja petih zvezdic in drugih poslancev, ki se jim zahvaljujemo. Zelo bolj bi bila zadovoljna, če bi kolegi, italijanski kolegi iz uh, demokratične stranke pustili ob strani in uh, svoje mm, nasprotovanja in nas podprli. Tako bi imeli transversalno pobudo, ki bi ki bi uh, vsem, um, ki bi ustrezala vsem. Organiziran kriminal, mafija in korupcija so rak, ki ubija ekonomijo, politiko in socialne strukture cele Evrope. In nihče jih ne sme pocenjevati. Iz tega razmišljanja eh, imam mm, izvira tudi moje, moja ustna vprašanje. Zato, da bi nadaljevali z. Eh, torej z razpravo iz oktobra 2013 danes bi institucije pozvali, da nadaljujejo s tem delom, ki je bilo ukinjeno s pododborom Krim in eh, torej da nadaljujejo z njihovim delom. Komisija mora sprejeti uh, Eh, zakonodajne pobudbe, po, pobude proti mafijskemu zdrževanju, treba je okrepiti um, zaseg premoženja in tudi poseči po uh, ar, če, po aretiranju ljudi, če je to nujno potrebno. Svet mora koordinirati med državami članicami varnostne politike, kar zadeva um, mafijske združbe in korupcije. Zato mi je žal, da moram povedati, da italijansko predsedstvo ni naredila nič, da bi se navezale na uh, priporočila odbora Krim in pomankanje podbo, podpore Rencijeve stranke je dokaz, da Renci tega, o tem sploh ne razmišlja in tega ne podpira. Najlepša hvala. Daj pa gospod Funtulis za eno minuto. Ja, Dragi kolegi, kar zadeva boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji v javnem in privatnem sektorju obstajajo zakone v, zakoni v državah članicah, treba pa je pogledati, če se izvajajo brez izjem. V Evropi smo imeli škandal s Siemensom in milijoni eh, podkupnin za javna naročila. Gospod eh, Kesofarako v Grčiji je odgovoren za ta škandal pri Siemensu in je predmet in je tarča torej treh evropskih uh, mandatov. V Nemčiji, vendar pa se tukaj ščitijo interesi Nemčije. Imamo izjave tudi pri našem tožilcu. Torej imamo zakone in evropske direktive, treba pa je pogledati, če se izja, izvajajo v vseh državah članicah sedaj pa gospa macovei za minuto in pol mulțumesc securitatea internă a uniunii europene este amenințată notranja varnost evropske unije je ogrožena zaradi organiziranega kriminala korupcije pranje denarja in terorizma In vsi vemo, da, terorizem, da se terorizem vedno financira s pomočjo uh, organiziranega kriminala milijoni evrov se tako izgublja in zaradi, tudi zaradi dejstva, da se umazen denar ne zaseže in vodi v nove, eh, ustvarjanje novih mrež organiziranega kriminala. In zato je uh, um, temeljnega pomena boj proti takemu kriminalu. Želela bi omeniti tudi direktivo o zasegu in razširjenemu zasegu in zasegu tretjih strani in izvanje te direktive v vsake državi članici je ključnega pomena in bi ga bilo treba točno izvajati, zato da bi imeli sodelovanje med državami članicami. Obenem pozivam komisijo, da pripravi študijo ki jo je obljubila glede mm, dohodkov kriminalnih eh, podjetij. Mislim pa, da je zaseg v civilnih postopkih kot v Združenem kraljestvu nekaj zelo eh, koristnega. Če ne bomo zasegli premoženja, je vsaka mm, preiskava brezpredmetna. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Weidenholzer za minuto in pol. Predsedujoča, organiziran kriminal in korupcija ogrožajo družbo vsake države in seveda je nujno, da se proti temu borimo, ampak Evropska unija je tudi skupni prostor varnosti, svobode in prava in zato situacija v posameznih državah zadeva celotno skupnost, saj kriminaliteta tudi presega meje. Evropa mora imeti večjo vlogo pri boju proti organiziranem kriminalu. Moramo se z vsemi močmi boriti proti temu pojavu. Boj uh, proti organiziranemu kriminalu vedno tam naleti na meje, kjer gre za pranje denarja. Številne države so pri prizadevanjih pri dobiti si eh, gospodarske prednosti bile premile eh, do eh, davčne utaje. Davčne oaze ne smejo biti tolerirane in moramo jih obravnavati bolj strogo. Boj proti organiziranemu kriminalu mora biti strok, pri tem pa moramo vedno paziti tudi na upoštevanje temeljnih človekovih prvic. Le takšen, takšno ravnanje bo privedlo do družbe, ki bo uspešna v prihodnosti. Hvala lepa, gospa Tomašič, eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa. Organiziran kriminal predstavlja v sreči varnostno grožnjo državam članicam ogroženih o pravni ustrojih, krati pa lahko tudi finančno tudi teroristične skupine koristijo finančna sredstva pridobljena z nezakonitim eh, delovanjem. To kaže, da moramo ukrepati bolj kot kdajkoli prej kot eh, smo videli, da so zločinci prišli v Franciji tudi preko Bosne in Hercegovine. To me je zelo zaskrbelo, ker kaže na velike pomanjkljivosti v naši varnostni mreži, sodelovanje med državami članicami in zato moramo okrepiti. Upam pa, da bomo to dosegli z konkretnimi aktivnostmi na najnižjih ravneh eh, in za sodelovanje, pa za sodelovanje organov, ki delujejo daleč stran od eh, naših državljanov. Hvala. Gospod Krisogoro, za eno minuto. Hvala lepa. Resolucija Evropskega parlamenta za boj proti korupciji je ostal le črka na papirju, kajti politične volje za uresničitev dejansko ni bilo. Ampak poleg boja proti korupciji v prihodnosti se moramo ukvarjati tudi s posledicami korupcije iz preteklosti. Naprimer, del prezadolženosti številnih držav v Evropski uniji je povezan s tem, da so skorumpirani politiki, predvsem v velikih multinacionalkah, omogočali velika naročila in so s tem obremenjevali tudi javne blagajne. Treba je videti in razumeti, da je na ta način nastal velik del dolga in ne morejo za to plačevati državljani. Potem se tudi krajšajo socialni transfer in tako naprej. Treba je prevzeti odgovornost in potrebna je kontrola eh, dolgov in govorec je bil prekinjen. Sedaj pa gospod Eriksson za eno minuto. Tak, Hvala lepa. Prejšnji teden smo veliko govorili o terorizmu in uh, o nespoštovanju svobode govora, ogrožanju demokracije. Sedaj pa govorimo še o nečem drugem, o bolezni, ki tako rekoč napada srce v telesu, namreč zaupanje v druge za sobivanje. Korupcija ogroža tudi srčiko demokracije. Evropske institucije bi morali to postaviti na prvo mesto in marsikaj drugega pustiti ob strani. Tega pa ne počnejo. Komisija bi morala pripraviti strategijo proti korupciji. Moramo si drzniti reči, kaj je treba storiti in kdo kaj počne narobe. Prebivalstvo Evropi mora imeti večjo podporo v evropskih institucijah, tako da bodo države članice prisiljene k potrebnim spremembam. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Korav, ena minuta. Grazie, grazie presidente. Hvala, hvala, gospa predsedujoča Giovanni Falcone, sodnik in sicilijanski heroj je rekel, sledite denarju in našli boste mafijo. Torej, mi moramo začeti nekje na začetku. Mafija je globalni fenomen, ne govorimo o nečem abstraktnem, govorimo o združbi organiziranega kriminala, ki se zna globalizirati zelo hitro. Sam sem iz Sicilije in spomni se, ko sem bil v majhnem, so vsi mislili, da je bila mafija nekaj, kar obstaja samo v Palermu ali v Korleonu. Delovala pa je že v severno Italiji in v drugih severnih državah. Eh, zavedati se moramo, da je mafija prisotna v Londonu, v Parizu, v Berlinu in bolj kot je, bila, kot je bilo v preteklosti. In zaradi tega se s tem treba soočiti skupaj in zato se obračam na svet in komisijo. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Feron za eno minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi. No, jaz sem drugačnega mnenja kot sta svet in komisija, kar se tiče kriminalitete. Tragični dogodki, ki jih je doživela Francija, mu nam morajo odpreti oči. Vidimo, da islamska država in tudi drugi tu imajo to organiziran kriminal in ti trije storilci, preden so se pridružili radikalnemu islamizmu, so že bili kriminalci. Kulibali je že eh, nekajkrat eh, pravil neke vlome pred tem grozovitim zločinom. In številni politiki v Evropi so včerajšnjim kriminalcem in današnjim teroristom omogočili, da se tu povežejo. Šengenska pogodba in današnje uh, postopki in dogajanja kažejo, da je uh, tu nekaj narobe. Hvala, vaš čas je. Memo sedaj pa gospod Malinov. Torej, videli smo, koliko uh, organiziran kriminal in korupcija stane ta evropsko gospodarstvo. Potem pa je tu še nekaj, česar ne moremo meriti, to pa je zaupanje. Korupcija in organiziran kriminal uh, uničujeta zaupanje v institucijo in demokracija. Uh, je bistveno odvisna od zaupanja. Zato ima boj proti korupciji drugačno dimenzijo. Tu gre za boj za prihodnost demokracije in Evropske unije. Zato moramo to bitko dobiti in jo tudi izboriti. Vse institucije se morajo tu združiti in združiti svoje sile, pa tu ne mislim samo na evropsko Eh, pisarno javnega tožilca, ki je že zdavnaj potrebna, ampak mislim tudi obveščevalno službo in pa finančno obveščevalno službo na evropski ravni, kar ne bo samo povečalo zaupanje, ampak tudi um, ponudilo občutek varnosti. Kot bolgarski član parlamenta moram priznati, da je Bolgarija med državami, ki je najvišja, kar se tiče indeksa korupcije in pa najnižja, kar se tiče zaupanja. Zato želim naši novi vladi uspeh pri pravosodni reformi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Evropski parlament se že dolgo zaveda pomena učinkovitega boja proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in korupciji. Ampak tu ne gre samo za zavedanje, ampak gre za dejanja. Zato je nujno, da se sprejmejo pobude, zato, da se sprejmejo standardizirane opredelitve, kaj je organiziran kriminal. Uh, tudi zato, da se bomo lahko borili proti piratstvu in spletni kriminaliteti. S tem bomo tudi dokazali, da resno jemljamo to, kar imenujemo varstvo skupnih finančnih interesov. Zato moramo se združiti v boju proti čezmejnemu kriminalu, moramo preprečiti pranje denarja, moramo zagotoviti javni registr ustanov in s tem zagotoviti transparentnost in s tem bo postalo jasno, kdo dobi kateri denar. Bolje je treba uskladiti sodelovanje nacionalnih organov za preprečevanje bo, organiziranega boja. To ni grožnja le za gospodarstvo, ampak za samo družbo, za demokratične vrednote, za verodostojnost in za vero ljudi v demokracijo in reprezentativne institucije. Ne gre samo za gospodarsko logiko, ampak gre za demokratično logiko. Zločin je treba preganjati in ga izkoreniniti. To je nujno pomembno za verodostojnost institucij in za demokracijo samo. Hvala gospoda Ropeja ne vidim v dvorani, zato dajem besedo gospe Kljune za eno minuto in pol. Hvala lepa in hvala, da lahko spregovorimo o organiziranem kriminalu. Mislim, da lahko nekaj vsi takoj storimo, namreč da pospešimo direktivo o registru potnikov PNR. Po Nekateri so to že omenili, rekli so, da organiziran kriminal stoji tudi za napadi v Parizu, saj so bili z kriminalno, strani kriminalne mreže tudi eh, financirani. Moramo se podpirati, moramo si uh, deliti napore in moramo tudi uh, nadaljevati delo za to direktivo, ki bo bistvena v boju proti organiziranim kriminalu in terorizmu. Organiziran kriminal ima različne oblike, bodi si uh, tihotapljenje droge ali pa celo tihotapljenje ljudi, ki je resna kršitev človekovih pravic in uh, Zato se moramo še toliko bolj proti, eh, braniti proti temu in ščititi pravice. Veliki ziv je tudi zaščita otrok na spletu. Spolni, spolna zloraba otrok na spletu je grozovit zločin in treba je zagotoviti, da bodo spletna podjetja tudi prevzela svojo odgovornost. Zato moramo sodelovati, da se borimo proti temu oblika kriminala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Gomez za eno minuto. Prejšnji december je portugalski državni tožilec eh, tudi zaključil po devetih letih eh, nek primer, kjer je šlo za eh, sume korupcijo. In državni tožilec je povedal, da je tu prišlo do blokiranja strani nemških kolegov, ki se nikoli niso odzvali na eh, prošnje portugalskih kolegov, da bi jim poslali določene podatke. Podobno se je zgodilo v Grčiji, ko je prav tako šlo za. Um, podmornice. Torej, zakaj tukaj Nemčija prikriva zadeve? To je nesprejemljivo v luči evropskega sodelovanja in komisija mora tukaj posredovati. Drugače bodo kriminalci še kar naprej skoristili prednosti notranjega trga in ostali nekoznovani. Zakaj komisija ne uh, prepreči izstavo zlatih vizumov uh, ki omogočajo tudi uh, kriminalni gizar. Hvala lepa. Organiziran kriminal. Sedaj pa gospod Maragal za minuto in pol. Hvala lepa. Slišali smo informacije o neuspehu in uh, tu gre predvsem tudi za zločine v uh, um, v Franciji in vsi smo soodgovorni za to. Ni dovolj, da samo govorimo, ampak moramo boljše izvajati tudi pravila. Obstaja pa tudi vrzel, na področju katere še nismo bili dejavni in tega ne najdem v vaših predlogih. Kaj ti zločini, organizirani zločini in korupcija so ogrožnja za svetovni finančni sistem. Te problemi pa niso novi, gre za prave monstrume, ki so se razširili eh, povsod in niso kaznovani. Zato je treba pravila spremeniti, treba spremeniti finančni, eh, finančni sistem. Govornik je bil prekinjen. Merci, monsieur zelo pa se v catch the eye. Hvala lepa, sedaj pa postopek imite um, pozornost predsedojoče za pet minut. Gospod Polček ima prvi besedo za eno minuto. Pani vicepredsednikinja, ja <clears throat> bih htjel v, tomto, v tejto svojosti poukazati na. <clears throat> Hvala lepa, predsedojoča. Rad bi izpostavil določene okoliščine, ki so zelo pomembne. Zločin ogroža varnost. In transparentnost je pomembna za boj proti organiziranemu kriminalu. Število 3000 organiziranih skupin je zelo velika in otežuje naše delo. Hkrati pa bi rad izpostavil zlorabo tajnih služb. pod okriljem uh, boja proti organiziranem kriminalu. Moramo najti tudi pravo ravnotežje med pravicami državljanov in zasebnostjo um, državljanov in pa varnostjo. Sedaj pa za eno minuto naslednji govorec. Torej, uh, Kriminal ne pozna meja, ne pozna narodnosti in to se, zato potrebujemo jasno strategijo in evropski pravosodni sistem potrebuje podporo. Prihajam iz države, kjer pravosodni sistem počasi začenja delovati in zahvaljujem se vsem, ki so zaslužni. Zato želimo si močan pravosodni sistem v Evropi, kajti korupcija in organiziran kriminal se nanašajo na celotno družbo. Če želimo več zaupanja in verodostojne politike, če želimo, da bodo državljani bolj aktivni, potem potrebujemo upanje za pravosodni sistem. Tešnejše sodelovanje med državami članicami lahko pokaže, da nihče ne more uiti eh, roki pravica in da se morajo vsi ukloniti pravo. Nihče ne more temu uiti in skupaj se moramo boriti proti temu. Hvala lepa, gospa Merer, za eno minuto. To je en najbolj, profitab, en najbolj profitabilnih zločinov, je tihotapljenje ljudi, prodaja in zloraba uh, ranljivih ljudi, ki se ne morejo braniti. V Evropski uniji je največ tihotapcev ravno evropejcev. Žrtve se še vedno priganjajo zaradi zločinov, ki so bili prisiljene narediti na mesto, da bi jih eh, obravnavali kot žrtve in popravili krivice. Imamo direktivo proti tihotapljenju ljudi in imamo tudi koordinatorja. Vseeno pa imamo veliko dela za to, da bomo zaščitili te občutljive ljudi. Skupni preiskovalni enote, Europol in druge uh, ukrepi, to je vse bistveno, vendar ne zadostujemo. Še vedno moramo več govoriti o tem. Treba je izobraziti ljudi, da bodo videli znake, da jih bodo poročali o njih in da se bomo lahko skupaj borili proti tem pojavom, ki so čezmejni in zelo kompleksni. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa eno minuto za gospod Alviol Guzman. Hvala lepa. Najprej bi izpostavila, da je pomembno povedati, da tisti, ki vedo največ o korupciji, namreč španski poslanci iz ELS-a niso povedali nič, kajti lahko bi povedali marsikaj. Imamo več kot tisoč odprtih postopkov v zvezi s korupcijo, več, proti več kot 500 uh, eh, ljudem se uh, tu ukrepa in kar nekaj jih je v zaporu. Tu so vključeni člani ELS-a, pa tudi španskih socialistov. Uh, v Evropi vsi gledajo stran, ko se praznijo v Španiji blagajne. Eh, največje primeri korupcije so povezani z ljudmi, ki se tukaj bojijo, boji, bojujejo proti tem. Gospod Kanete iz ELS-a, tudi njega bi se lahko iz, vprašalo marsika in tudi gospoda Junkerja. Ainsi pour conclure le catch d'IA, M. Valli. Za zaključek postopka gospod Vali. Ah, Hvala. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se gospodu Avramopolusu, da je tukaj prisoten in tudi ministru, kot so povedali kolegi pred menoj, je treba zapolniti v normativne vrzele med državami članicami. Zato uh, bom navedel primer tega, kar se je zgodilo v Evropi z um, hitro železnico Torino-Lione, kjer se je mafija uh, infiltrirala v javna naročila in uh, izja, v Italiji so izjavili, da dela ne bodo ustavljene, kaj ti so odgovorni, um, odgovorni so uh, bodo sojeni po francoskem zakonu, kjer ta, uh, to ni nobeden um, prekršek. In zaradi tega vas prosim, da politika ne predstavlja kriminalnega organa in da si vsi skupaj zganemo. Hvala. <laughs> Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospod Avramopoulos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi se strinjamo, da organiziran kriminal ne spodkopavale našega gospodarstva, ampak našo socialno kohezijo in našo varnost. Brez dvoma je to vedno večja grožnja in to zahteva našo odgovornost. Ampak Evropa ni nedejavna. Bilo je sprejetih nekaj konkretnih politik in spostavljeni so bili organi, kot je Europol in drugi. Določitev uh, koordinatorja za vprašanje tihotapljenja in pa Evropski centr za spletni kriminal znotraj Europola. In eh, tudi načrt proti napadu na spletu, ki ga morajo implementirati države letos. Komisija je vključila tudi trete države in pomembne organizacije. Omenil sem že na začetku, kako močno je naše sodelovanje z ZDA. Spodbujamo pa tudi sodelovanje med državami članicami. Na evropski ravni je organiziran kriminal opredeljen v okvirnem sklepu iz leta 2008. Sicer 841 o kriminalu proti, eh, boju proti organiziranem kriminalu. In eh, ta se nanaša tudi na članstvo v organiziranih združbah. Večkrat je bila danes omenjena tudi mafija to pokrivajo splošne določbe za vse vrste organiziranega kriminala v, tej, v tem okvirnem sklepu. Kot veste, bo komisija letos predstavila poročilo o izvajanju okvirnega sklepa, kot sem že povedal. Naj sklenem. Kar nas vse združuje tukaj in znotraj Evrope, je naša odločenost za učinkovit boj proti organiziranem kriminalu. Poznamo njegove obraze. Želimo ustvariti varnejšo Evropo in bolj zaupanja vredno okolje za državljane in pa podjetja. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa za zaključek še za svet gospa Kalnina Lukaševica. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, najprej bi se želela zahvaliti za to, da lahko danes razpravljamo o tej pomembni temi. In eh, hvala tudi, da imam to priložnost, da spregovorimo o tej zelo pomembni temi. Naj sklenem. Želela bi tudi odgovoriti na nekatera na vprašanje poslanke Vikstromove in rada bi izpostavila, da organiziran kriminal in korupcija zahtevajo um, učinkovito, celovito in usklajeno delovanje Evropske unije. Imamo močno metodologijo za boj proti zločinu na zelo koordiniran način, pri tem pa lahko uporabimo naše vere verjamemo, da obnovljena varnostna strategija predstavlja nov korak naprej pri razvoju unije, ki ščiti pravice in svobodo državljanov. Še naprej si moramo prizadevati za krepitev okverja, za zagotovitev bolj celovitih odgovorov na izzive, ki jih pred nas postavlja organizi predstavljata organiziran kriminal in pa Eh, korupcija. Svet je eh, zavezan k temu, da bo učinkovito tudi nadaljeval delo v smeri izvajanja okrepov. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za to razpravo. Merci, madame. Le débat est clos. Hvala lepa. Zaključujemo razpravo pripravo naj povem, da sem od eh, politične skupine FDD dobila sporočilo gospodu Zulu, naj bi postal eh, član odbora IMKO za gospod Anđe. Eh, imate kakšne pripombe? Ne.